Buenos días. Bonjour. Good morning. Dear colleagues. Tako, spoštovani kolegi, dobro jutro vsem skupaj. Nadaljujemo z delom in sicer na točki, kjer smo zaključili včeraj. vrsti je točka 14, glasovanje. Prva točka je Evropski sklad za begunce za obdobje 2008 do 2013. Poročevalec, gospod Klod Moraš. Ne vem, ali je tu ali ne. Ne? Ga ni? Tudi prav, ampak na vrsti je sprejetje osnutka priporočila za drugo obravnavo. Amandmajev ni, tako da kar tako glasujemo o celotnem osnutku. Glede na to, da gospoda Moraja še ni, se sprašujem, ali bo kdo spregovoril v njegovem imenu. Ja, gospa Lambert. Želite besedo? Hvala, predsednik. Čisto na kratko, da povem, da gre tukaj za spremembe Evropskega sklada za begunce v kontekstu eh, ustanovitve Evropskega urada za podporo azilo. Problemov tukaj ni in upamo, da bo odbor lahko podporil poročilo kolega Moraša. Hvala. Dobro, gospod Kašman, hvala lepa, predsednik. V imenu skupine SD, eh, katere član je gospod Morajš. Če so kakšni koli pomisliki v zvezi s tem eh, spisom, bom to z veseljem prenesel gospodu Morajšu. Dobro, hvala, če ni komentarjev strani komisije ali strani predsedstva, gospod Burgos. Ne? Prav potem pa kar glasujmo. Torej glasujemo elektronsko, prosim, poemensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Torej, 40 glasov za, 5 proti, neč vzdržanih, sprejeto. 41 za, ena kartica očitno ne deluje. Torej, sprejeto. Na vrsti je poročilo gospe Lambert, ustanovite Evropskega urada za podporo azilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Isti rezultat kot prej, 41 za, 5 proti in eno zdržan tokrat. Sprejeto. Tako, prehajamo na naslednjo točko. Sicer točka 16. Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev. Poročevalec gospod Rui Tavares. tukaj gre za orientacijsko glasovanje o osnutku poročila o vzpostavitvi skupnega programa EU za ponovno naselitev. Začenjamo z glasovanjem. Gospod Tavares, želite besedo? Zdaj glasujemo o poročilu na lastno pobudo, potem pa bomo glasovali o poročilu v postopku soodločanja. Je tako? Predsednik pravi, tako je. Da, Tako je, začenjamo s poročilom na lastno pobudo. Glasujemo. In sicer najprej amandma 19. Za. Proti. Sprejeto. Amandma 20. Za. Proti sprejeta. Amandma 21. Za. Proti. Sprejeta. Amandma 22. Proti. Sprejeto. Amandma 24. 23, se popravlja predsednik. 23. Kdo je za? Proti. Nihče proti ni vzdržanih, torej sprejeto. Amadma 24 zdaj. Proti. Sprejeto. Amadma 25 po delih na zahtevo skupine EPP. Prvi del, kdo je za? Gospod Tavareš, proceduralno izvolite. Ja, naj samo obrazložim. Koliko, razlo, koliko razumem, naj bi verske in etnične organizacije pomagale pri ponovni naselitvi beguncov. In tukaj bomo najprej glasovali o verskih organizacijah v prvem delu in etničnih v drugem. Jaz bi predlagal, da namesto samo verske podam ustni manj, da so to verske organizacije in eh, civilno družbene oziroma skupnostne organizacije. Torej, ločeno glasujemo o verske in eh, etnične, ampak da k verskim dodamo še v angleščini community organizations. Je kdo proti? Ja, ne vemo točno, kaj naj bi bile te skupnostne organizacije, community organizations. Gospod Kašman? Predsednik, podoben problem smo imeli v Združenem kraljestvu in nekatere skupine iz skrajne desnice se označujejo za tako imenovane community organizations. Tako da mislim, da moramo biti zelo, zelo previdni, preden gremo v to smer. Razumem namen tega amandmaja, ki, ki želi biti nekoliko bolj vključujoč, ampak mislim, da bi bilo zadevo bolje rešiti na drugačen način. Gospod Tavares, kot razumem, ustni amandma ni sprejet, kaj ti kar nekaj nasprotovanja smo slišali, tako da nadaljujemo tako, kot je zapisano v ustnem amandmaju oziroma v, v pisnem predlogu medmaja. Gospod Busotil, no, v duhu kompromisa bi morda lahko uporabili termin civilno družbene organizacije. Zdi se, da ne. Slišim nasprotovanje. Tako da glasujemo o nespremenjenem predlogu. Torej, prvi del za. Proti. Preverimo, prosim. Preverjamo elektronsko, kdo je za. No, niti ne, glasujte, prosim, se popravlja predsednik. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 proti 17 brez vzdržanih glasov, torej prvi del je sprejet. Gospod Mišel. Eh, ni mi delovala naprava, ne vem, morda sem zamudil, ampak eh, zapišite, da sem bil tudi jaz za. Torej 29 za in 17 proti. Drugi del amantmaja 25. Glasujemo, prosim. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amantma 26. Za. Proti? Sprejeto. 27. Za. proti. Sprejeto. 28. Za. Proti. Sprejeto. 29. Za. Proti. Sprejeto. 30. Za. Proti. Sprejeto. 31. Za. Proti. Mislim, da je sprejeto. 32. Za. Proti. Mislim, da je sprejeto. 26. A je naslednji. Tukaj imamo ustni amandma gospoda Tavareša. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 33 s tem odpade. Amandma 34. Za. Proti? Sprejeto. 35. Je brezpredmeten. 36. Za. Proti. Sprejeto. Gospod Lambrinidis. Hvala, predsednik. Ustni mandma k kompromisu 1 po posvetovanju s poročevalcem ki se strinja z mojim predlogom, bi na koncu kompromisnega manjmaja 1, kjer govora o resoluciji 7. maja 2009, dodali naslednji stavek. E, takšni, takšne program, programe je potrebno izvajati tudi v prihodnje na zahtevo parlamenta. To bi bil ustni manjma. Lahko ponovite besedilo v angleščini, prosim. Any objections? Kdo temu nasprotuje? Temu ustnemu amandmaju? Vi ste proti, ne? Vi ste za. Prav. Dobro, torej je dogovorjeno. Torej glasujemo kompromis eh, z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 38. Za. Proti. Sprejeto. 40. Ne, 39 se popravlja predsednik. 39. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 40. Za. Proti. Sprejeto. 41. Za. Proti. Zavrnjeno. 42. Proti. Sprejeto. Kompromisni amadma številka 2. Za. Proti. Sprejeto. 43, 44 in 46 so brezpredmetni. Naslednji na vrsti je amantma 45. Za. Proti. Mislim, da je zavrneno. Amandma ena. Za. Proti. Sprejeto. Amandma dve. Za. Proti. Sprejeto. Amandma tri za amandma 3, k vodni zavi A, kdo je za? Proti? Mislim, da je sprejeto. Ustni amandma, avtor gospod Tavareš, kdo je za? Proti? Preverimo, prosim. Je sprejeto? No, preverimo. Ne, prav, sprejeto. Amandma štiri je brezpredmeten. Glasujemo kar v skupini 5 do 15. Ne? Prav. Torej, madma 5 za. Proti. Sprejeto. Šest za. Proti. Sprejeto. Sedem za. Proti. Sprejeto. Osem za. Proti. Sprejeto. Devet za. Proti. Sprejeto. Deset za. Proti? Sprejeta. Enajst za. Proti? Sprejeta. Dvanajst za. Proti? Sprejeta. Trinajst za. Proti? Sprejeta. Štirinajst za. Proti? Sprejeta. 15 za. Proti. Sprejeto. 16 za. Proti. Zavarjeno. In še 17 za. Proti. Zavrneno. Preverimo. Prav preverjamo. Amandma 17. Glasujte, prosim. 17. Konec glasovanja. Triindvajset za, enaindvajset proti, torej sprejeto. Triindvajset za, dvaindvajset proti, ena kartica očitno ni delovala, torej sprejeto in na koncu še ima 2.18 za. Proti. Sprejeto. In zdaj še končno glasovanje. In sicer glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Now the vote is closed. So it's 39 in favor torej 39 za, 4 proti 1 zdržan sprejeto. Hvala, gospod uh, Tavareš. Tako, da pa glasujemo še o vašem drugem poročilu. Gospod Tavareš, želite besedo? Ne, prav. Potem pa kar glasujemo. Začnimo. Amandma 2 je omaknjen, kompromis je mandma ena. Za. Proti. Sprejeto. 10, 11, 12, 13 in 14 so brezpredmetni. Amandma 3 umaknjen. Kompromis je amandma 2. Za. Proti sprejeto. 15-16 sta brezpredmetna, amandma 4 za. Proti. Preverimo? Ne, sprejeto, dobro. Amandma 5 za. Proti. Sprejeto. Amandma 17. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. Amandma šest. Za. Proti. Sprejeto. Amandma sedem. Za. Proti. Sprejeto. Osem. Za proti sprejeta. Zdaj pa navedbe in uvodne izjave. Amandma 1. Za. Proti. Preverimo. Ne, mislim, da je sprejeto. Tako je. Amandma 9. Za. Proti sprejeto. In še končno glasovanje. Poimensko prosim. Glasujte. Konec glasovanja. 39 za, 5 proti, vzdržanih ni. S tem je osnutek poročila po orientacijskem glasovanju sprejet. Hvala lepa. Thank you. Now we move. Sedaj prehajamo na točko 18 in sicer pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Tukaj imamo poročevalko, baronico Sarah Sarah Latford. Gre za orientacijsko glasovanje. Vidim, da gospa Latford želi spregovoriti. Izvolite. Zelo nakratko, gospod predsednik, ne bi želela zavlečevati, ampak imam priložnost, da podam nekaj komentarjev. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcev v Senci za njihovo sodelovanje in ki je bilo zelo, mil, mil zelo veliko pomoč. Rezultat tega je v tem, da imamo 30 kompromisnih predlogov sprememb in to je rezultat velikega skupnega dela, kaj ti vsi smo na isti frekvenci, želimo okrepiti ta ukrep. Zato upam, da bodo kolegi lahko podprli vse te kompromise. Vidite pa, da je stališče poročevalke plus plus plus in da če, tudi če moji kompromisi ne bodo sprejeti, se strinjam z vsemi predlogi, skoraj vsemi predlogi sprememb. In zelo sem hvaležna vsem skupaj. Dve pripombi. Prva zadeva predlog spremembe 39. <clears throat> Gre za uvedbe um, navedbe. Predlog spremembe 39 gre za, tukaj za um, besedilo v uvednih navedb, ne pa za tekst. To bi bilo v redu v resoluciji, vendar pa tukaj sem hotela povedati, da, se, da smo zelo cenili delo komisije in podporo glede. V, in strinjamo se glede vsebine predloga, ampak kot sem že povedala na odboru, sem se želela izogniti pravnim zapletom, tako da sem citirala predlog komisije. In torej, sedaj pa bi želela predlagati ustni predlog spremembe, tako da bi namesto besed having regard to the commission proposal, ki, naj, ki je v besedilu direktive, bi rekli having regard to the fact that commission has made a proposal. In mislim, da to da s tem izkažemo, kako cenimo delo podpredsednice eh, Redingove in njenih, njenih sodelavcev. Upam, da bomo s tem se izognili pravnim zapletom. Tako bomo rekli, da priznavamo, delo in vsebino predloga komisije, hkrati pa ohranjamo dejstvo, da proceduralno delamo na predlogih držav članic. Torej, če bi se s tem strinjali kolegi, potem bi se tudi sama strinjala z predlogom spremembe 39. Najlepša Hvala. Upam torej, da bodo kolegi to sprejeli. Potem pa druga točka, kjer, imamo, kjer prihaja do vsebinskega razhajanja, je člen 3, 6 odstavek, ki zadeva ustne, ustno mm, prevajanje, tolmačenje. Tukaj imamo predlog spremembe gospoda Koelja, številka 38. Potem imamo še predlog spremembe gospoda Alvara. Moje stališče pa ostaja, da bi podprli moj predlog eh, spremembe, to je številka 30, ki bi želela um, okrepiti jamstva glede ustnega tolmačenja. Vendar pa bom glasovala sama, ne glede na to, kakšen bo izid. Potem še nekaj predlogov sprememb, ki so bili umaknjeni. Sicer pa ne vidim nobenih težav. In želela bi se opravičiti za to, da sem v zadnjem trenutku um, in podala to delo in vem, da je bilo težko izvesti glasovanje danes zjutraj zaradi zamude, vendar pa sem hvaležna, da bomo to naredili, zaradi tega, ker se bomo tako začeli, lahko začeli pogajati s svetom in žal mi je za to zamudo. Zelo sem pa hvaležna za vaše razumevanje. Hvala. Hvala za vaše prizadevanje, gospa Latford vidim, da predlagate ustne predloge sprememb, samo enega, pravi gospod Latford, ali bi glasovali o tem ustnem predlogu sprememb, preden glasujemo o drugih predlogih sprememb, ali bomo o tem glasovali takrat, ko bo prišlo do tega. Kolege bom opomnila na to, ko bomo prišli do predloga spremembe številka 39 in do uvodbih, uvodnih izjav. Lahko glasujemo o ustnem predlogu spremembe in če ta ne bo sprememb, potem bi razdelili predlog spremembe 39 na dva dela, ko bomo prišli do tega. Upam pa, da bodo kolegi podprli predlog Eh, spremembe številka 39, tako kot je bil sedaj spremenjen. Hvala, pravi predsednik, hvala za vaše pripombe. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Če ste vsi pripravljeni, bomo začeli. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Predlog spremembe? Ne, 68 odpade. Predlog spremembe 69 za, proti, sprejet. 15 je brezpredmeten, predlog spremembe 16 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 17 za, proti, sprejet. 18 za, proti, sprejet sprejet. 19 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 17 je jezikovne narave, o tem ne bomo glasovali. Kompromisni predlog 1 za, proti, sprejet sprejet. Predlog spremembe 71 je brezpredmeten, ravno tako 20. Glasujemo o predlogu spremembe 72 za. Proti. Sprejet. 74 je brezpredmeten, ravno tako 73. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti sprejet. 21 in 75 sta brezpredmetna. 76, tukaj imamo glasovanje po delih. Ne, žal, upravičuje se, ta je brezpredmeten. 21, lahko bi glasovali o drugem delu, pravi baronica Latvold. Da, glasujemo o drugem delu predloga spremembe 76 za, proti, sprejeto ali bi preverili? Ne, sprejet. Drugi del je sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, sprejeto kompromisni predlog 3. Za, proti, sprejeto. 23 in 77 odpadeta, glasujemo o, ravno tako 80, glasujemo o predlogu 24. Za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 4. Za, proti, sprejeto sprejet. 25, 79, 80 in 81 so brezpredmetni, kompromisni predlog 5. Za, proti, sprejet. 26, 82 sta brezpredmetna, glasujemo o predlogu 27. Za, proti, sprejet. 28 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 6 ši, za, proti, sprejeto. 29 in 38 sta brezpredmetna, sedaj prehajamo na predlog spremembe 84. Za, proti. Mislim, da je zavrnjen. Bi preverili? Da, elektronsko preverjanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 26 proti, 15 za in 2 vzdržana, torej zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 85, ki je identičen. Predlog spremembe 30 za. Proti. Elektronsko preverjanje. Ne, zavrnjenje. V redu. Elektronsko preverjanje. Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. petnajst za, osemindvajset proti, torej zavrnjen. šestinosemdeset je brezpredmeten. šestinosemdeset ni brezpredmeten. Mhm. Torej glasujemo o predlogu spremembe 86 za. Proti. Elektronsko preverjanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 18 proti in nihče ni vzdržan sprejet. Predlog spremembe 31. Za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 87. Za? 87. Za? Proti? Zdržani? 32. Za? Proti? Sprejet. Tretji sklep je 33 za, proti, sprejet. 34 za, proti, sprejet. 35 za, proti, sprejet. 36 glasovanje po delih. Prvi del. za, proti, mislim, da je zavrnjen. Se pa drugi del. Za, proti, sprejet. Mislim, da je sprejet. predlog spremembe 88 je brezpredmeten, ker smo. Ali glasujemo o predlogu spremembe 88? Ne. Torej, predlog spremembe 89 za. Proti. Sprejet. 90, ne, ta je brezpredmetna. 37, glasujemo o predlogu 37 za, proti, sprejet. 91 za, proti, sprejet. 92 za, proti, sprejet. Rozpoznamo 38 za, proti, sprejet. Rozpoznamo 93 za, proti, sprejet. Sedaj pa uvedne, uvodne navedbe in izjave 39 za. To je tisti. Eh, predlog spremembe, v katerem imam ustni predlog spremembe. Torej, ali ima kdo kaj proti ustnemu amandmaju? Na kratko bi z ustnim amandmajem v direktivi povedali glede na dejstvo, da je komisija podala predlog. Torej, se nanašamo na to, da je komisija predlala, po, podala predlog, ne pa na pravne podlago. Torej, kdo je za? proti sprejet. Sedaj kompromisni predlog sedem. Za proti sprejet. Zato je 40, 41 in 42 postanejo brezpredmetni. Predlog spremembe 1. Za. Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 8. Za. Proti. Sprejet. Predlog spremembe 2 je brezpredmeten, torej glasujemo o predlogu spremembe 43 za, proti, sprejet o 44. ne glasujemo. Glasujemo pa o predlogu spremembe 45. Za, proti, pred. 46. Ne, ta je identičen kot 45. Predlog spremembe 47. Za, proti. Mislim, da je sprejet. Ja, sprejet je. 48. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 47. Preverjamo predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja 25 za, 17 proti sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 48 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 9. Za, proti, sprejet. Predlog spremembe 3 je brezpredmeten, sedaj pa predlog spremembe 49 za, proti, sprejet. Sprejet. Kompromisni predlog 10. Za. Proti. Sprejet. Preuzmemo 4 brezpredmeten. Predlog spremembe 50. Za. Proti. Sprejet. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Sprejet predlog spremembe 51 za, proti, sprejet predlog spremembe 52-54 sta brezpredmetna, 6 ravno tako, 7. Glasujemo o predlogu spremembe 7 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 55 je brezpredmeten. Kompromisni predlog 11. Za. Proti. Sprejet. 8 je brezpredmeten. Predlog spremembe 56. Za. Proti. Ali bi preverili? Ne, sprejeto. V redu. Prijet. Predlog spremembe 9 za proti. Predlog spremembe 10 za proti sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti proti. Sprejet. Enajst je brezpredmeten. Sedeminpetdeset prav tako. Predlog spremembe dvanajst. Za. Proti. Sprejet. Predlog spremembe oseminpetdeset. Za. Proti. Sprejet. Predlog spremembe devetinpetdeset. Za. proti. Sprejet. Preusmeme 60 za. Proti. Sprejet. Preusmeme 61 za. Z ustnim predlogom spremembe iz ljudske stranke. Proti. Sprejet. Ravno tako predlog spremembe 62 za ustnim predlogom spremembe za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, sprejet. 63 je brezpredmeten, predlog spremembe 64 pardon, za, proti, sprejet. 65 je identičen 64, sedaj pa predlog spremembe 13. Za? Proti? Sprejet. Predlog spremembe 66 je brezpredmeten, glasujemo. Predlog spremembe 67. Za? Proti? Sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. 37 za, 6 proti, nihče ni vzdržan. Torej poročilo je sprejeto. Hvala, gospa Latford. Torej poročilo je sprejeto v orientacijskem glasovanju. Hvala. S tem zaključujemo z našim delom za danes. Torej, zaključili smo z našim delom, kar zadeva glasovanje. Torej, če ni ničesar pod točko razno, je naš sestanek zaključen. Naslednja seja našega odbora pa se začne 26. aprila ob 15. Nadaljujemo potem 27. aprila in 28. aprila tukaj v Bruslju.